zasedanjem. Takoj, ko vam povem, da bo naslednje zasedanje jutri, četrtek 17. julija 2014 od 10. do 13. dnevni red je objavljen na spletni strani parlamenta. S tem zaključujem zasedanje in vam želim prijeten večer. Hvala.